Item number 16. Točka 16, kolegice in kolegi. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim med nami ministra za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške, Gordana Grliča Radmana. Dobrodošli, dobro dan. Pozdravljeni na sestanku odbora AFET. Prejšnji teden smo imeli Plenarno predstavitev ambicioznega hrvaškega programa predsedovanja svetu EU, to je naredil vaš predsednik vlade, gospod Plenković. Danes pa bomo razpravljali o prednostnih nalogah v zunani politiki z vami, minister Radman. Kakšne so vaše prednostne naloge za vaše predsedovanje v okviru naslova Vplivna Evropa? kot ste poimenovali svoj program predsedovanja. Dajem vam kar besedo. Za to razpravo imamo na voljo 55 minut in pripričan sem, da bo razprava precej burna. In pozdravljeni vi in tudi vaša ekipa, s katero smo se sestali že danes opovdne. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospod McAllister. Veseli me, da sem lahko danes med vami, ampak glede na to, da ste tudi vi govorili angliško, bom tudi jaz. Mogoče pa lahko kasneje spregovorim še hrvaško. Saj je dobro, da imamo hrvaščino kot uradni jezik. Gospe in gospodje, spoštovane poslanke, poslo, poslanke spoštovani poslanci, veseli me, da vam lahko predstavim prednostne naloge hrvaškega predsedovanja svetu EU in da tudi začnemo z dialogom o številnih temah. Pošiljam vam lepe pozdrave našega predsednika vlade, gospoda Plenkoviča. Tudi sam je bil član tega odbora. Že desetletja je vpliv Evropske unije na globalni ravni pri spodbujanju demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic izjemen. Naš vpliv pa je še daleč od tistega, bi, kakršnega bi si ga želeli. Zato močno menimo, da bi morali okrepiti vplivno moč Evropske unije tako, preko naše zunanje varnostne politike, trgovinske politike, razvojne in, razvojnega in humanitarnega delovanja. Učinkovito moramo uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo. Obenem moramo kar najbolje razumeti spremembe v našem sosedstvu in na globalni ravni. Le na ta način bo lahko Evropska unija delovala kot močan globalni akter in zagotovitelj varnosti in spodbujal multilateralizem ter mednarodni red, ki bo temeljil na pravilih. Podarek hrvaškega predsedstva v tem smislu bo na stabilnosti in varnosti v neposrednji okolici Evropske unije. Tu se bomo osredotočali na podporo stabilnosti, varnosti odpornosti in prizadevanjih za reforme naših partnerjev in sosed. Naredili bomo, kar bo v naši moči, zato, da bi spodbudili širitev kot naložbo v varnost, stabilnost in ne smemo pozabiti tudi na blaginjo v Evropi. Evropski kontinent z nekaj državami, katerih ozemlje ni del evropske integracije, ni dogoročna opcija ali možnost. Varnost, stabilnost in blaginja držav Zahodnega Balkana neposredno odraža varnost, stabilnost in blaginjo Evropske unije. Kot najmlajša država članica Evropske unije, Hrvaška zelo dobro razume izzive širitve in prednosti, ki jih prinaša članstvo. Zato smo se odločili za širitev kot eno od naših prednostnih nalog predsedovanja ter za dogodek vrh med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom, ki bo potekal maja. Na preskusu je kredibilnost, verodostojnost Evrope kot globalnega akterja kako lahko vplivamo na globalni ravni, če ne moremo vplivati na neposredno sosedstvo. Evropska unija ima dobre razloge za to, da ostane zavezana utrjevanju evropskega kontinenta in da ne omogoči nobeni evropski regiji, da bi se od tega odmaknila. Obenem pa morajo države Zahodnega Balkana nadaljevati z reformami in izpolniti merila za članstvo. Odprtje pogajanj za pridružitev Severno Makedonijo in Albanijo bi bil znak, da Evropska unija pristopa k svojim najbližjim sosedam na strateški način. Pomagati pa moramo tudi Bosni in Hercegovini, da gre naprej, da naredi korak naprej na svoji poti proti Evropski uniji. Več dinamike in boljša, bolj dinamična pridružitvena pogajanja s Črnogoro in Srbijo. Je tudi tisto, kar si želimo doseči. Evropska perspektiva naj bi postala tudi nekaj otepljivega za Kosovo. Turčija je država kandidatka in je ključni partner za Evropsko unijo. Naši odnosi s Turčijo so kompleksni. Imamo nekaj pomislekov, vendar pa imamo tudi jasne interese, zlasti kar zadeva migracije. Pripravljeni moramo biti na strateški in pragmatični dialog eh, s Turčijo, drugače bo Evropska unija izgubila še naprej izgubljala svoj, svojo vplivnost v Turčiji, ki je pomemben regionalni akter. Na vzhodu želi Hrvaška pripeljati vzhodnoevropske partnerje bliže k Evropski uniji. Osredotočili se bomo na opredelitev prednostnih nalog po letu 2012. Podarek mora biti na zagotovitvi otepljivih rezultatov za državljane. Na to se bomo osredotočili na vrhu za vzhodno partnerstvo junija. Naša prizadevanja za celovito rešitev za krizo v Ukrajini pa se morajo tudi nadaljevati. Kljub izzivom je potreben tudi dialog z Rusijo o vprašanjih, ki nas vse zanimajo. Obstoječi okvir ki temelji na petih vodilnih načelih in dvojnemu pristopu, je še naprej pomemben in zagotavlja dovolj možnosti za selektivno udeležbo. Na jugu želimo poudariti južno soseščino in mejne regije. Včeraj smo že govorili tudi o tem. Upamo, da se bo Berlinska konferenca z nedelje pokazala za ključni dogodek. Želimo, da bi se ukvarjali z deeskalacijo, celovito rešitvijo kriz in da bi obravnavali številne izzive, kar zadeva sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Pričakujemo, da bo pozornost ostala na Siriji, Libiji, Jemnu, Iraku, Iranu in na zalivskih državah. Tudi ljudje v teh regijah si zaslužijo živeti v miru in stabilnosti, kar tudi pomeni nadaljno stabilnost in varnost za naše državljane. Naša podpora se mora predvsem zagotoviti za mirne, vključevalne in izvedljive rešitve, za tajnostni razvoj, za humanitarno pomoč ter stabilizacijo in rekonstrukcijo. Posebno pozornost bi morali posvetiti migracijam in boju proti terorizmu, radikalizaciji in, in nasilnemu ekstremizmu. Izvajanje agende Združenih narodov za 2030 in povečana prizadevanja držav članice Evropske unije v mednarodnih razvojnih sodelovanjih bodo pomembne točke na našem dnevnem redu, kot tudi dvigovanje ravni ozaveščenosti o tem, da se moramo bolj dosledno lotiti univerzalnega problema podnebnih sprememb. Eden od ključnih ciljev nove Evropske komisije je tudi celovita strategija Evropske unije za in z Afriko. Prihodnost eh, afriške celine bo neposredno vplivala prihodnost na svetu. Zato potrebujemo dolgoročno partnerstvo in to je eden od medljivih ciljev prihodnje Evropske komisije. Kot rečeno, potrebujemo dolgoročno partnerstvo med Evropsko unijo in Afriko, ki naj temelji na skupnih interesih. Pomembno delo je treba opraviti na področju čezatlantskih odnosov. Transatlantsko partnerstvo ostaja stebr miru in stabilnosti po vsem svetu. Ne glede na naše razlike v razmišljanju pri nekaterih vprašanjih, moramo še naprej nadaljevati sodelovanjem z ZDA glede projiciranja stabilnosti v naši soseščini, vključno z obravnavanjem skupnih grožen in izzivov, kot so terorizem, neširjenje orožja, migracije in energetska varnost. V Aziji se bomo sredotočali na povezljivost in na to, da najdemo pravo ravnovesje sodelovanja s Kitajsko. Povezljivost je drugi stebr naših prednostnih nalog v vseh svojih vidikih, gospodarskem, infrastrukturnem, digitalnem in medosebnem. To se nam zdi nepogrešljivo orodje za sodelovanje v vedno bolj razdrobljenem svetu in to je ključ do naše globalne konkurenčnosti. Dva vrha med Evropsko unijo in Kitajsko bomo imeli letos in tudi vrh 17 plus 1. Zato moramo zagotoviti enotnost in rezultate za oba. Naše predsedstvo bo še naprej krepilo strateško partnerstvo z Latinsko Ameriko. Ta kontinent se sooča s številnimi izzivi in nestabilnostjo, tako politično kot gospodarstvo in to se je žal povečalo. Tu pričakujemo posebno pozornost, eh, da bo ta ostala na Venezueli in da bomo pomagali sosednjim državam pri obravnavanju migracijskih pritiskov. Na področju varnosti in obrambe želimo več doslednosti pri sedanjih pobudah in mehanizmih. Smo v vedno bolj medsebojno povezanem in odvisnem svetu in naše sodelovanje s ključnimi akterji, med njimi so tudi Kitajska in Indija, je vedno pomembnejše. Varnostno in obramno sodelovanje naj bi bilo bolj dosledno. Okrepili bomo sodelovanje z NATO in okrepili prizadevanja na obramni industriji s povdarkom na majhnih in srednje velikih podjetjih in raziskavah. Tudi civilnega vidika skupne varnostne in obramne politike, tudi tega ne smemo zanemariti. No, če zaključim, hrvaško predsedstvo prihaja v res včasih polnih izzivov za Hrvaško in za Evropsko unijo, pa tudi za svet. Pred 30 leti si nismo mogli zamisliti, da bo Hrvaška samostojna in da bo zdaj po 30 letih, po priznanju sodobne Hrvaške, nismo le član Evropske unije, ampak ji celo predsedujemo. Zelo smo ponosni na to. Verjetno ne čutite teh občutkov z nami, ampak res smo ponosni. In tu gre za Hrvaško in za zgodovinski moment. To je za nas res velika čas, čast in častni status. Hrvaška je izpolnila vse zunanje politične cilje, ampak naše prednostne naloge zdaj niso le naše, ampak so evropske, tudi vaše. Kajti mi smo naše nacionalne prednostne naloge izpolnili. Nekatere prednostne naloge moramo še izpolniti, naprimer članstvo v šengenskem območju in v evroobmočju, ampak. Zagotovo bomo prišli do tega. Vse to nas motivira še bolj v naših ambicijah in odločenosti, da bomo Evropsko unijo zastopali na kar najboljši način. Svet je poln izzivov, zato naj bo Evropa močna. Hvala lepa. Hvala lepo. Thank you, minister, for your Hvala lepa, gospod minister. Zdaj pa imamo približno 35 do 40 minut časa za izmenjavo mnen. Tako da predlagam, gospod minister, da najprej naredimo prvi krok s predstavniki skupin, potem pa še drugi krok vprašanj, če vam je prav. Začeli bomo z ELS. Gospa Zovka ali gospod Galer? Kdo bo prvi? Željena Zovka, izvolite. Hvala lepa. Običajno koordinator najprej vpraša, kdo je prvi, ampak vseeno. Vpraš svoje vprašanje bom zastavila kar v Hrvaščini, saj je res veliko čast, da Hrvaška predseduje in da je tudi minister za zunanje zadeve tukaj prisoten. Upam, da imate slušalke. Ministre. Gospod minister, dobrodošli v Evropskem parlamentu in v odboru AFED. Dobrodošli tudi z vašimi novimi idejami glede usklajevanja zunanje politike ter vsega, kar lahko naredi Evropska unija v naslednjih šestih mesecih za svoj mir in varnost ter stabilnost. Na vrhu, ki bo na Hrvaškem času Hrvaškega predsedovanja svetu EU, torej na vrhu v času predsedovanja, boste vodili vrhu, razpravo o statusu Severne Makedonije, Albanije in Kosova. In veste, da je Evropski parlament izpogajal resolucijo, v kateri je obsodil pogajanja, začetek pogajanja Severno Makedonijo in Albanijo. Ampak mislim, da boste vi kot eh, vodilni uspeli podati pozitivno sporočilo. Namreč, da je začetek pogajan o kandidaturi nekaj pozitivnega. Imam pa vprašanje, kaj nameravate narediti z Bosno in Hercegovino, ki je še vedno najšipkejša država od šestih držav Zahodnega Balkana in za katero smo sprijeli štiri resolucije Evropskega parlamenta in izglasovalo jih je več kot 500 evroposlancev. Evropska komisija vem, meni, da te resolucije niso zavezujoče, ampak če svet in države članice ne izvaja naših priporočil, mogoče te resolucije niso potrebne. Ali bodo glavna priporočila iz teh resolucij, naprimer potreba po evropskih rešitvah in pravnih presedano v pravnem sistemu ali bo to predmet razprave. Hvala lepa in pričakujem vaš konkreten odgovor. Veliko sreče. Hvala Želena Sovko, Toninu Picula. Hvala lepa, zdaj pa Toninu Picula. Hvala. Spoštovani gospod minister, dobrodošli v Evropskem parlamentu na zasedanju zunanje političnega odbora parlamenta in dobrodošle pa so tudi prednostne naloge Hrvaške začasnjenega predsedovanja. Hrvaška je najmlajša članica Evropske unije in je uspešen primer širitve Evropske unije. Žal pa je po letu 2013 prišlo do zasičenosti razširitve in to je doseglo vrhunec z vetom nekaterih držav članic in zato ni prišlo do začetka pogajanja s Severno Makedonijo septembra lani. In seveda obstaja nezadovoljstvo zaradi te odločitve v teh državah. Evropska komisija pa je objavila no, da bo pripravila novo metodologijo in jo objavila naslednji mesec. Kako nameravate izkoristiti svoj položaj v času predsedovanja, da bi izboljšali te razmere do vrha v maju? Kako bo z Severno Makedonijo in Albanijo in kako lahko v to preko naših priporočil svetu podate naša priporočila. V nedeljo so bili svetovni voditelji v Berlinu. Govorili so o premirju, o prekinitvi ognja v Libiji. Sami vemo, da je več težav samim ohranjanjem miru. To kažejo izkušnje po vsem svetu. Zanima me, Kaj bo naredila Hrvaška za to, da bi, bila, da bi imela Evropska unija kar največjo vlogo v teh zunanje političnih razpravah? Želim vam veliko uspeha med predsedovanjem s čim manj eh, nenapovedanih kriz in s eh, skupno rešitvijo evropskih kriz in vprašanj. Hvala. Hvala lepa in sedaj še v imenu skupine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 v zvezi z njenim ambicioznim načrtom, to je v redu, s tem smo zadovoljni. Ampak mislim, da je že skrajni čas, da se naučimo nečesa iz preteklosti in celo iz lanskega leta. Ni treba namreč obljubljati zadev, ki jih ne moremo izpolniti. In eh, Evropska unija pač ni prepričana v. To, da je treba Zahodni Balkan priključiti Evropi, potem je to treba upoštevati. Vem pa, kako pomembno je zastavljati prednostne naloge predsedstva, če so se še spomnili časa bolgarskega predsedovanja. Ampak, kot veste, obstaja tudi več eh, pristopov k temu, nekateri zagovarjajo isto kot Francija, potem imajo drugi spet svoje mnenje ali vi morda veste, kakšno metodologijo bo uporabila Hrvaška, imate morda svojo posebno vizijo. Potem Zagrebški vrh. To bo zelo pomemben vrh. Izkušnje pa nam kažejo, da imajo vsi ti eh, vrhovi, kot jim rečemo, vedno manjši pomen. Tudi eh, vrh v Sofiji ni bil tako zelo pomemben, šlo je sicer za zagotovila o pomembnih ciljih in načrtih, med njimi je bil tudi pridružitev Zahodnega Balkana in tako naprej. Potem pa kot tretje, Evropska unija in Turčja naj bi bili partnerici ali razmišljate o kakšnem vsega, posebnem sestanku, morda nekem mini vrhu v času hrvaškega predsedovanja. Mi smo imeli nek tak sestanek v času bolgarskega predsedovanja v obmorskem kraju Varni, bil je to sicer res krajši sestanek, ampak bilo je dogovorjenih nekaj pomembnih izhodiščnih točk. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Anna Kurnikova za zelene. I was Se upravičujem, gospod Butikofer. The role of connectivity as an important Se upravičujem za morda ponavljanje vprašanja, ampak zanima me znotraj tretjega stebra, kakšno politiko nameravate izvajati v času svojega predsedovanja. To bi rad, da mi dopolnite z odgovorom na vprašanje, kako boste izvajali to zadano prednostno nalogo v kontekstu naslednjega večletnega finančnega okvira. Ker dokler ne bomo na mesto besed pokazali tudi denar, se ne bo nič konkretnega zgodilo. No, glede Zahodnega Balkana, rad bi dodal k temu, kar je pravkar vprašal kolega iz Renew Europe. Kakšna je vaša metodologija? ste morda vzeli na znanje predloge eh, novih možnih eh, pristopov oziroma metodologij, ki so bili nedavno objavljeni, kar je objavila služba za zunanje delovanje. Ali se vam zdi, da bi za eno od dveh držav kandidatk, recimo Severno-Kandidatke, Eh, Makedonijo oziroma Severno Albanijo organizirali kakšne sestanke ali bodo ti ločeni ali pa jih boste kar skupaj povabili na tak pogovor. No in potem zanima me, eh, kako to, da niste omenili človekovih pravic, govorili ste o strateškem dialogu s Turčijo, niste omenili človekovih pravic. Potem tega niste omenili niti v kontekstu z Afriko in potem spet niste tega omenili v povezavi s Kitajsko. Zanima me, kdaj boste praktično dali nekaj prostora tudi človekovim pravicam. In moje zadnje vprašanje je povezano z notranjimi deljenimi mnenji. Notranja deljena mnenja in razlikovanja so pogosto tarča zunanjih eh, dejavnikov, ki jih želijo izkoristiti. Kaj boste vi storili, da boste presegli te razlike in okrepili evropsko kohezijo ter podprli države, ki bodo ponavadi napadane strani zunanjih zadev? Thank you. That was the first uh, ID, ECR, and we don't want to take the. Hvala lepa, še kdo morda? No, gospod minister, ali boste radi odgovorili najprej na prvo rundo vprašanj ali boste na vse skupaj? Torej boste kar zdaj odgovorili. Hvala vam lepa, uvažena uh, zastupnice gospođo Zovko. Najlepša hvala, gospa Zovko. Republika Severna Makedonija in Albanija sta bili vsekakor v središču hrvaških prizadevanj že od samega začetka. Hrvaška je tu zelo iskreno in neposredno povedala, da je naklonjena eh, pristopnim pogajanjem z Evropsko unijo. Pri Severni Makedoniji je bil problem v imenu, kot veste, so to rešili z Grčijo. Torej, to je bil edini pogoj, ki so ga še morali izpolniti, ker so to vprašanje rešili. Skupaj z Grčijo mislim, da so si zaslužili začetek pogajanj z Evropsko unijo. Prav tako je tudi Albanija eh, zelo veliko napredovala, in mi smo za odprtje pogajanj. Glede Bosne in Hercegovine, kot sem povedal tudi v svojem govoru, je to soseda Hrvaške, delimo si tudi nekaj zgodovine in v svojem govoru sem povedal, da si trudimo vzdrževati funkcionalno in stabilno Bosno in Hercegovino na podlagi Dejtonskega sporazuma in da gre za tri eh, enote, tri, treh eh, narodov, ki tam živijo. In trudimo se, da bi vse skupaj organizirali z dogovorom vseh udeležencev v Bosni in Hercegovini, kadar gre za izbiro eh, zastopnikov in politične zastopanosti, ker to je vendar temelj demokracije, je pa tudi temeljni problem pojem v oblikovanju evropskih standardov. Torej, Hrvaška si bo še nadalje prizadevala za enakopravni položaj vseh narodov v Bosni in Hercegovini, glede rezolucije Evropskega parlamenta, pa mi zdaj predsedujemo Evropskemu svetu in to pomeni, da predsedujemo vsej Evropski uniji, in pri tem ima Evropski parlament seveda svojo besedo in svojo vlogo, ki jo mora še nadalje krepiti. V času našega predsedovanja pa bomo seveda še aktivnejši v iskanju ustreznega pristopa in eh, to tako v uh, hrvaških merilih, kot tudi v merilih Evropske unije, ter podpirali Bosno in Hercegovino tudi v pristopu k NATO. Uh, eh, z veseljem pa pozdravljam tukaj tudi gospoda Piculo, ki je bil svoje čase zelo aktiven, ko je šlo za sestanke na Zahodnem Balkanu v zvezi z možnostmi pridružitve. To se je tako začelo, potem smo nadaljevali v Sofiji. Menim pa, da bi lahko kar vzpostavili tradicijo, da bi vsake dve leti imeli tak vrh. Za vstop v Evropsko unijo so seveda zaslužne tudi vse vlade, ki so bile v tem udeležene in so storile velik korak naprej. Eh, sedanja vlada na čelu z Andrejem Plenkovičem pa je seveda storila največji korak naprej tako da smo sedaj na vrsti, da predsedujemo Evropski uniji, uložili smo veliko svojega dela in smo zelo ponosni, da sedaj predsedujemo Evropski uniji. Zahvaljujem se vam na vprašanju. na zapadni, te, na zapadni Balkan. A sam s vas glasan kato treba imati sve što mali format na tezi stranite i mi sve što rabotime na tezi prosim. No Ni tolmačenja. There is no translation. Exactly. Because he don't need translation because I speak Bulgarian. Ah, yes, but we don't. I'm so sorry yeah. <laughs> Ja. so sorry. Okay. Se opravičujem. Kolegice in kolegi, hotel sem bolgarskemu poslancu spregovoriti kar v njegovem jeziku, glede tega, kako, kakšno vizijo ima Hrvaška o Zahodnem Balkanu in kako bo Eh, Hrvaška aktivno eh, podprla eh, tudi boljši položaj vseh držav Zahodnega Balkana. Temu vrhu ne bi smeli pristopati tako, da imajo samo neko formo, temveč jim je treba dati tudi vsebino. To sem razumel na ta način. Najlepša hvala, to je tudi naš cilj, ena od naših prednostnih nalog. Najlepša hvala tudi za vaše vprašanje glede človekovih pravic. To sem celo nekajkrat omenil. Za Hrvaško je to zelo pomembno vprašanje. To je namreč ena temeljnih vrednot Evropske unije, človekove pravice, vladavina prava, svoboda in stabilnost. Mi bi radi še nadalje podpirali človekove pravice tudi na vseh področjih zunanjega delovanja in tu bi izkazali ustrezno enotnost, tudi za Afriko to velja. In eh, Sahel, ki združuje pet eh, držav, dejansko potrebuje našo pomoč in tam je eh, situacija zelo kritična. Zaprosili so nas ne le za materialno, finančno pomoč, temveč tudi za konkretno pomoč za vzpostavitev eh, stabilnosti v tem delu Afrike. Akcijski načrt, ki se nanaša na človekove pravice in demokracijo, pa eh, mora biti oblikovan tudi v povezavi z drugimi globalnimi izzivi, kot so naprimer podnebne spremembe in migracije v tej luči deveti tudi zaščito človekovih pravic, pravic otroka in vseh s tem povezanih pravic. Glede Turčije se strinjam z vami, ampak Turčijo sem omenil zato, ker poznamo težave, s katerimi se sooča Turčija. Je pa Turčija tudi pomemben dejavnik v regiji in zato moramo imeti odprte kanale komuniciranja z njimi. Jasno pa je, da nas skrbi stanje človekovih pravic v Turčiji. Dejansko smo tudi obsodili sedanjo situacijo in tudi od Evropske unije je odvisno, kako eh, se bo postavila do tretjih držav, ki morajo bolje zavarovati človekove pravice. Če želi Evropska unija biti pomemben dejavnik v svetovnem merilu, potem moramo pokazati svojo pripravljenost in svojo aktivno vlogo. In mislim, da je to naloga sveta za zunanje zadeve in službe za zunanje delovanje. Jasno, da ima vsakdo pri tem svojo vlogo, tudi Evropski parlament. Glede tega eh, moramo imeti tesnejše sodelovanje med vsemi evropskimi institucijami in delovati veliko bolj aktivno v tej smeri. Eh, gospa Nikolina Brnac pa nas bo zastopala pri svetu Evropske unije, prihajala bo tudi v parlament, v Evropski parlament in bo odigrala vlogo neke vrste mostu, torej povezave med institucijami. Glede Kitajske, Kitajska je tudi tretja država in moramo spoštovati, da je tudi to, da je Kitajska zelo pomemben mednarodni dejavnik. Treba je pa znati ustrezno izvajati določene pritiske, po drugi strani pa se tudi pogovarjati. Gospod Čingjang je tudi omenil to možnost, da bi eh, Kitajska morala biti aktivnejša v vseh treh stebrih delovanja Združenih narodov, še zlasti na področju človekovih pravic. To je namreč pomemben vidik vseh mednarodnih odnosov. Danes do povdne sem se pogovarjal z gospod poslanko iz Švedske in mi je tudi to omenila. Povedal sem mi, da bi mi kot Evropska unija morali uh, pokazati solidarnost do vseh in tudi do švedske, kadar prihaja do raznih sporov. In pripravljeni smo v tem smislu vedno nuditi našo podporo in nastopati solidarno. Hvala lepa, gospod minister. Zdaj pa dajem še besedo vsem kolegom, ki so se želeli oglasiti v drugem krogu vprašanj. Sedaj so najprej na vrstu predstavniki LS po tem seznamu. Mr. Deli. And that's it. We are expecting Jens Stoltenberg in 70 minutes, so please be brief. Michael Gala. Ja, vielen Izvolite, prosim, po vrsti. Hvala, dobrodošli, gospod minister. V odboru sedim tu, čisto na desni strani dobrodošli v odboru. Veseli me, da ste ponosni na to, da predsedujete Evropski uniji tako predsedstvo si želim in želim vam vse najboljše, veliko uspeha. Ob koncu tine je potekala konferenca o Libiji in nekako je bil izražen previden optimizem. Sedaj pa se začnejo posamezna posamezne razprave, naprimer o obnovi misije Sofija. Ali so vaši kolegi že zauzeli stališče do tega? Um, oziroma, kakšno je vaše, vaše mnenje, ali naj bi Eh, spet obnovili to misijo v celotnem polnem obsegu, uporabili tudi ladje in da bi storili nekaj, kar čes, česar do zdaj nismo delali in sicer da nadziramo ali se spoštuje embargo na uvoz orožja. To bi v konkretni situaciji pomenilo, da naprimer Rusko eh, bi morali eh, kontrolirati rusko ladjo ali ladjo, ki ni iz držav članic NATO um, in po tem koncu tedna, ali se vam zdi, da vse države članice 27, ki jih preostaja, so glede vprašanja Lidi, Libije enotne. Kaj ti slišali smo, da je general Haftar um, dobil ali, ali da ima simpatije strani Francije, ali smo to presegli in ali to pomeni, da bomo podprli um, vlado, eh, ki je bila priznana po naših močeh, gospod Köster SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi vam, gospod minister. Hočem izpostaviti vprašanje stanja beguncev na zunanjih mejah Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Ves čas govorimo o obrambi človekovih pravic v svetu, ampak mislim, da ima to, kar počnemo doma, veliko opraviti z našo kredibilnostjo. Ali mi izvajamo vse tako, kot je treba na področju človekovih pravic. Eh, rad bi eh, se ukvarja z vprašanjem, kako se obravnavajo begunci na zunanjih mejah Hrvaške. Nezakonito zavračanje tujcev, beguncev na meji in nehumano ravnanje z njimi so dobro dokumentirani, ne le strani posameznih nevladnih organizacij, temveč so se zadeve odvijale tudi v času prejšnjega pred, prejše predsednice Hrvaške, eh, prihajalo je celo do izseljevanja, do poskusov protipravnega odtujevanja lastnine, draguljev, denarja in eh, bili so zavračani na nasilen način. In Hrvaška je vendarle prejela zeleno luč eh, Evropske komisije, da bi se pridružila šengenskemu območju. To je sicer velik napredek za omogočanje eh, širše svobode gibanja v Evropski uniji, ampak mislim, da je v takem primeru eh, z dokumentiranim ravnanjem z begunci to zelo težko dosegljivo. Zanima me, kaj nameravate storiti na tem področju, da se bo raziskalo vse te prijavljene primere in da bodo storilci preganjani. Hvala lepa. Gospod Grošelj. Izvolite zelo na kratko. Podpredsednik, bom nadaljeval v regionalnih jezikih. A, samo eno pojasnilo bi želel pravzaprav od gospoda ministra. Malce sem zmeden. A, v prvem delu ste govorili o treh konstitutivnih narodih in jaz, kot jaz poznam zadeve, vem, da to Dayton že, že zagotavlja. Zdaj tisto, kar se mene postavlja vprašanje v kontekstu ustavnih sprememb, ki so predvidene tudi za poročilom Evropske komisije, je naslednje. Ali to pomeni to, bom rekel, politično zastopstvo vseh treh narodov tudi oblikovanje tretje ozemljske entitete v Bosni ali bo hrvaško predsedstvo sledilo priporočilom poročila, ki ga je sprejela Evrop, pripravila Evropska komisija in ki velja za eno boljših v zadnjem obdobju. Torej, torej to, to me malce bega ta, bom rekel, to, ta neskladnost v, v teh izjavah, ki ste jih danes dali. Torej, ali to pomeni, samo zagotavljanje političnih pravic na individualni in kolektivni ravni, se pravi nacionalni, ali pa to pomeni tudi tisto tretjo zemljsko entiteto oziroma jaz temu rečem fantazmo Daytona 2, kar, kjer vemo oba dva veva, da to je pravzaprav neuresničljivo, ker vemo, kdo so bili botri Daytona 1. Hvala lepa. E Hvala lepa, sedaj po imenu LS Sunčana Glavak. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod minister, v imenu eh, evropske politike, ki je skupna, je bilo našteto kar šest možnih kandidatk, kamor sodijo še Belorusija, Rusija, Gruzija, eh, Ukrajina in tako naprej, območje Južnega Kavkaza. O tem smo dopolnjeni na dolgo in široko razpravljali. Hrati eh, pa morate eh, zagotoviti, da izpolnjujejo vse standarde. Eh, istočasno pa je treba spoštovati tudi vse pogoje sklenjenih sporazumov z Gruzijo, eh, ki so bili sklenjeni nedavno. In zdaj v luči vsega tega me gospod minister zanima, na kakšen način bo hrvaško predsedovanje eh, svetu Evropske unije obravnavalo te odnose z vzhodnimi in južnimi sosedami. Hvala lepa, še dva zadnja kolega, se upravičujem, še dva sta na vrsti. Gospod Navrides, prosim, nadenite si slušalke, gospod minister. Hvala lepa. V svojem uvodnem nagovoru ste govorili o tem, kako pomembno je boriti se proti skrajnežem, radikalizaciji, terorizmu in tako naprej. Ampak glede tega, kar lahko stori Evropska unija, eh, lahko rečemo, da imamo novega sultana v Turčiji, ki povsem samovoljno izdaja določene odredbe in eh, Ljudje čakajo na to, da bo Evropska unija odločna v svojem delovanju, da se bo spopadla z realno situacijo. Poslušal sem vas tudi pri govoru v drugem odboru in zdi se mi, da vi bolj ali manj trdite, da bo potrebno neko sodelovanje oziroma angažma na način, ki nam doslej ni uspel. Ampak zdi se mi, da tu ponavljamo določene napake. Namreč, če Turčija nezakonito deluje v vzhodnem sredozemlju, še sploh, če omenim Cipr, eh, in to je vse skupaj kršitev interesov Evropske unije, potem bi morda morali na novo razmisliti o politiki in uvesti neke sankcije ali pa zmanjšati oziroma ukiniti sredstva, ki jih zdaj pošiljamo Turčiji. No, torej, prosim, povedite mi, če hočemo storiti nekaj proti terorizmu in skrajnežem, ki jih podpira Turčija v vzhodnem sredozemlju, se vam ne zdi, da bi morali najprej urediti stvari doma, preden potem zadeve obžalujemo. Hvala lepa, gospod Milan Mon, países de la vecindad sur y no solo de la vecindad oriental. Ha empezado bien la presidencia. Hvala lepa. Hvala, ker ste omenili naše partnerje v vzhodnem delu sredozemlja, naše eh, potencijalne in obstoječe partnerje, ne le linijo eh, Libijo. Tu se je seveda treba eh, soočiti tudi situacijo v Alžiriji. Eh, Eh, tudi Maroko je med našimi zaveznicami in zelo pogosto pozabljamo tudi na Latinsko Ameriko. Latinska Amerika je naravni partner Evropske unije. Naj vas torej prosim, da ne pozabite na Venezuelo. Sem pogledajte, gospod, tukaj sem pravi govornik. No, jutri se bo gospod Borel sestavil z gospodom Guaidojem. Eh, ali bo Venezuela tudi vaša prednostna naloga, zato da se boste ukvarjali tudi z vprašanjem eh, človekovih pravic in s tem, kar je storil Madurov režim. Hvala lepa, gospod Nojzar. Um, tu sedim, gospod minister, pravi govornik. Veliko krat ste omenili prednostne naloge in razne konference, ampak vendarle mi nekaj še vedno manjka. Če predsedujete Evropski eh, uniji, uh, potem gostite tudi parlamentarno skupščino dežel AKP, uh, eh, kar pomeni, da bo vloga Hrvaške tudi nagovoriti ta skup, ki šteje nekaj sto držav. In potem. Uh, ne morete biti neodločni v zvezi s tem. Zato me zanima, kaj boste storili na tem srečanju. Hvala lepa, gospod Andor Deli. Hvala, gospod minister, hvala za to, da ste prišli eh, kot gost v naš odbor. Ko gre za širitev in ko si na novo izmišljamo kolo, mislim, da bo imelo vaše predsedstvo dve nalogi. Morali boste prepričati skeptične države članice in morate, morate spet vzpostaviti zaupanje v zahodnobalkanske čl- države. Eh, eh, Skrbim me predvsem prvi del in sliš, videl sem, da se je vaš premije že sesal z Macronom in tako naprej. Kako optimistični pa ste? da bi uspel preboj do um, vrha v maju. Kolegice in kolegi, sedaj pa bomo prosili ministra za odgovore. Torej, generalni sekretar eh, NATO pride malo pozneje, ali vam uspe, da uh,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 kar zadeva berlinski proces oziroma sestanek v nedeljo, gospod Picula je tudi že postavil to vprašanje. Mislim, da je dos, uh, uspel, uh, da smo dosegli uspeh. Uh, torej, um, imamo možnost, da bo prišlo do premirja in potem gre za izvajanje uh, nadzora nad embargom na uvoz orožja. Torej, nekaj smo dosegli, ampak eh, seveda eh, bo še potrebna diplomacija in druge podrobnosti. Gospod Borel je bil zelo angažiran in tudi druge države članice. Migracija Bosna-Hrvaška. Ko gre za vprašanje migraciji, iz Bosne in Hercegovine lahko rečem, da Hrvaška varuje nacionalne meje in meje Evropske unije pred ilegalnimi migranti in nasilno migracijo. Hrvaška policija, policija ponosno varuje hrvaške meje in sicer pred uh, ilegalno migracijo in nasilnim vstopom v Republiko Hrvaško. Vsaka demokratična država bi to morala storiti. Mi torej ščitimo prostor, Eh, držav članic Evropske unije in s tem varujemo tudi Evropsko unijo. Slovenski kolega je vprašal eh, glede politične zastopanosti. Govorimo o temeljni pravici vsakega človeka, ki živi v demokratično urejeni državi, da izbira predstavnike, ki so zajamčeni po ustavi. Nisem govoril o neki teritorijalni ali novi koncepciji. Hrvaška je bila prva država, ki je priznala teritorijalno integriteto in neodvisnost Bosne in Hercegovine. Vzhodno partnerstvo je ena od prioritet, ne samo da se ustvari percepcija, da želimo širitev na Zahodni Balkan, temveč tudi eh, nam gre za neposredno evropsko sosedstvo. Naša ideja je, da bi tem državam, eh, da bi tam podprli tiste inštitucije, ki se zauzemajo za reforme, za demokracijo, da bi krepili gospodarske zmogljivosti teh držav in da bi nam uspelo te države podpriti pri eh, uveljavljanju demokratičnih vrednot, ki so tudi vrednote Evropske unije. In ti države, če želijo evropsko perspektivo, naj bi jim Evropska unija um, pokazala odprtost za to. Ko govorimo o sredozemlju, razmišljamo o tem, o vseh državah sredozemlja in Hrvaška bo aprila v Šibeniku eh, na Jadranskem morju gostovala konferenco o Mediteranu, o sredozemlju in v to so vključene vse države sredozemlja. Gospod Neusser je govoril o parlamentarni skupščini. Lahko rečem, da je hrvaški parlament seveda vključen in da so v teh dneh eh, potekali tudi sestanki z določenimi skupinami Evropskega parlamenta in tega bo še več do konca našega predsedovanja. Zadnje vprašanje, preboj Zahodni Balkan, mogoče tega nisem dobro razumel na vsakem primeru, če želi, Evropska unija želi biti močna, če želimo biti um, akter stabilnosti in miru v svetu, moramo najprej poskrbeti za neposredno sosedstvo. Mi moramo investirati v mir, v stabilnost in to, kar sta ustvarili Hrvaška in Slovenija, je zgled tudi za druge države Zahodnega Balkana, da ustvarijo pogoje, nočemo biti sebični, želimo ponuditi izkušnje, ponuditi ekspertizo. Mi smo eh, prevzeli evropske vrednote. Eh, Hrvaška je močna evropska država in ponosna članica Evropske unije. Ko pride veliko turistov, k nam se jih zelo veselilo, ve, veselimo, ampak Jadran ni samo Hrvaško morje, temveč je Evropsko morje in dobrodošli in čakamo in pričakujemo eh, vašo pomoč, eh, podporo pri vstop v šengensko območje in to je tudi odgovor na migracije. Evropska komisija je dala zeleno luč in prepoznala, da je Hrvaška izpolnila vseh osem pogojev, kriterijev eh, v zvezi s šengenskim območjem torej mi smo ponosni na varovanje, na to, da hrvaška polici, policija varuje um, Evropsko unijo pred uh, nezakonitim priseljevanjem in kriminalom. Uh, to je zelo pomembno. Včasih se prepuščamo lažnim novicam, ampak tu. Gre za to, da, je, da ščitimo eno od prioritet. Evropa, ki ščiti tako navznoter kot tudi navzven. Evropska unija se mora zavarovati pred ilegalnimi migracijami in pred terorizmom. Hvala lepa. Ker ste bili eh, prej um, vele poslani Hrvaške v Berlinu, se bom v Nemščini poslovil od vas. Hvala za to, da ste odgovarjali na navača vprašanja. V imenu vseh poslank in poslancem želimo Hrvaški vse najboljše pri predsedovanju. Preuzimate to odgovornost v zelo turbulentnih časih, finančna kriza, večletni finančni okvir in tako naprej. Želimo vam veliko uspeha pri um, vrhu o Balkanu na začetku maja in dobro bi bilo, če bi v Hrvašk, času hrvaškega predsedovanja dobili spet več zagona za politiko širitve in eh, kot država, ki se je vključila kot zadnja, imate veliko izkušenj s tem. Torej, eh, želimo vam božji blagoslov eh, v času predsedovanja.